Imam dve sporočili predsedstva. Pristojni organi Grčije so mi sporočili, da bo na mesto Gorgesa Katropalosa 27. januarja ima nekdo drug skladno z četrtim odstavkom poslovnika. Evropski parlament imenuje gospoda Kuluja za 27. januar 2014. Skladno s tretjim členom poslovnika, tega sicer nismo mogli preveriti,